residents in community areas. Okay. Quindi cominciamo. Bene, colleghi. Inizio. Dobro, colleghi. Začnimo z glasovanji. Najprej pa dajem besedo kolegici Cimer. Izvolite. Madame, madame la Présidente, au nom du groupe des sociétés. V imenu socialistov in demokratov hočem izraziti našo veliko zaskrbljenost zaradi včerajšnje odločitve mačarskega parlamenta s številnimi amandmaji k ustavi, ki dobesedno kršijo temeljne pravice in so tudi v neskladju z evropskim pravnim redom in zato mislim, da bi morali eh, upoštevati tudi zaskrbljenost eh, mačarskega ljudstva. Tudi odbor Libe bo takoj pregledal vse te predloge sprememb v ustavi mačarske in pogledal tudi konkretno, kako tudi sedanja praksa na mačarskem krši človekove pravice in pričakujemo tudi oceno Beneške komisije in v zvezi s tem eh, pričakujemo tudi nadaljna dejanja predsednika Evropskega parlamenta in komisije, kot so bila že najavljena danes. Eh, to ni bilo postopkovno vprašanje. Gospa Cimer. Eh, Gospa predsedojoča, rada bi opravila Rada bi se vrnila na otvoritev našega zasedanja včeraj. V imenu moje poslanske skupine bi rada izpostavila izjavo predsednika glede izključitve eh, štirih eh, poslancev. Mislim, da ta izjava ni bila primerna in je ne podpiramo predsednika pozivamo, da eh, zapiše protestno noto maroškim oblastem in mislim, da bi bilo potrebno organizirati tudi uradno eh, delegacijo Evropskega parlamenta, eh, ki bi obiskala Maroko in preverila, kaj se tam dogaja. Hvala lepa, kolegica Cimer. Predsednika bomo obvestili. Naslednji kolega. Draga predsedujoča. Pred nekaj trenutki smo slišali izjavo glede situacije na Mačarskem. Gre za četrti amadma, ki ga je sprejel mačarski parlament in ki predstavlja kršitev evropskih vrednot. Moja zahteva pa je sledeča, gospod predsedujoča. Mačarsko bi morali uvrstiti na dnevni red zasedanja Evropskega parlamenta jutri, ko bomo razpravljali z Evropsko komisijo in pa irskim predsedstvom. Zakaj? Ker sedmi člen pogodbe, ker je sedmi člen pogodbe zelo, zelo jasen. Ena tretjina držav članic lahko določeno temo uvrsti na dnevni red. Evropska komisija lahko to uh, tudi stori, morda lahko to storite v okviru kolegija, gospa Reding. Morda lahko uporabite člen 7, prvi odstavek in, stopite, in uh, sprožite postopek proti Mačarski. Lahko pa to stori tudi Evropski parlament. Ne moremo pa dovoliti, da bi se to plenarno zasedanje v Strasburgu zaključilo brez odločitve Evropskega parlamenta glede dogodkov na Mačarskem. Potrebujemo odziv komisije in sveta. In fact, to, kar se dogaja, je, da se gospod Orban smeji in se norčuje iz nas z svojimi dejanji. In prosil sem svojega dobrega prijatelja, gospoda Dola, ki je podal že veliko izjav, mislim, da pred eh, mesecem dni proti gospodu Berlusconiju, da zbere pogum in da Evropska ljudska stranka preneha podpirati gospoda Orbana pri kršitvi eh, evropskih načel in vrednot. Well, continue. My request is that you put it on. Moja zahteva je torej, da to uvrstite na dnevni red. E, spoštovani, e, ta zahteva je bila zelo jasna. Gospod Zajer, postopkovno vprašanje. Friends, uh... Dame in gospodje, spoštovani prijatelji, slišal sem prispevek socialistov in pa liberalcev glede Mačarske. To se mi zdi resno vprašanje in v Evropski uniji moramo resno jemati drug drugega vidimo, da so socialisti in liberalci slepi, ko prihaja do kršitev človekovih eh, pravic eh, v državah, kjer eh, so na vladi socialisti in pa liberalci. Zelo jasna dvojna merila se uporabljajo v tem parlamentu. Še. Nikoli nismo slišali izjave gospoda Ferhovštata v primeru Romunije. Socialistična vlada je tam preprečila objavo odločitve ustavnega sodišča. In še veliko več primerov je, ki kaže na to, da leva stran te dvorane uporablja dvojna merila. Ko govorimo o mađarski ustavi, gre tukaj za mađarsko vprašanje, kaj ti četrti člen Evropske pogodbe jasno pravi, da so nacionalna vprašanja v pristojnosti posameznih držav članic in tega člena ne moremo kršiti. To pa ne pomeni, dragi kolegi. Dragi kolegi, to ne pomeni, da ni potrebno spoštovati glavnih načel eh, evropskega prava, ampak glede eh, četrtega amandmaja eh, mađarske ustave, ta je že v pregledu v različnih odborih. Niste pa povedali, kje je problem v tej spremembi ustave, kje prihaja do kršitev. Gre za kršitev vsega, pravzaprav, pravi gospod Verhofstadt, ki sicer ni vključil mikrofona. Gospod Verhofstadt pravi torej, da gre za kršitev prav vsega. Ampak, ampak res prihaja do kršitev človekovih pravic in evropskega prava. Zberite dokaze. Mačarska je žal del Evropskega kluba. Gospod Zajer, prosim, zaključite, pravi predsedujoča. Ja, zaključil bom. Ampak zelo jasno bi rad povedal, da Mačarska spoštuje načela pravne države, da spoštuje človekove pravice in da ne moremo imeti dvojnih meril in pristranskih postopkov zoper neko državo v Evropski uniji, sicer se bo eh, ta Evropska unija še bolj oddaljila in ne združila. Hvala lepa. Allora, all'ordine del giorno non c'è un dibattito. No, dobro, na dnevnem redu ni razprava o Mačarski. Torej, v zaključek še besedo dobi gospod Tavares. Thank you, Madam President. Uh... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kot poročevalec glede eh, človekovih pravic in načela pravne države na Mačarskem bi rad povedal vsem eh, kolegom naslednje. Rad bi navedel drugi člen, ki pravi, da Unija temelji na demokraciji, načelu pravne države in temeljnih človekovih pravicah. Te Ta načela morajo spoštovati ne le države članice, ampak tudi inštitucije Evropske unije. Inštitucije Evropske unije morajo tudi zaščititi te temeljne vrednote unije. Ta ustavni amadma krši določene temeljne vrednote. Tukaj gre tudi eh, za pravice ustavnega sodišča in eh, za svobodo izražanja. V, pripravili smo že štiri, delovna, doko, štiri delovne dokumente. Enega je eh, so podpisala tudi Evropska ljudska stranka in se nanaša na temo eh, pravosodja. V nadaljnih poročilih se bomo osredotočili tudi na, eh, ta, na to zadnjo spremembo ustave. Evropsko komisijo pa pozivamo, da se osredotoči na temeljne eh, človekove pravice v svojem eh, dialogu z Mačarsko. Če o tem eh, ne bomo razpravljali, potem se ne moremo posoditi nobeni drugi temi v zvezi z Mačarsko. Allora, prendo atto che c'è una richiesta. Dobro, zapisala sem si, da želite spremeniti dnevni red. Ta poziv je potrebno posredovati predsedniku Šulcu, ki bo sprejel ustrezno odločitev. Sedaj pa prehajamo na glasovanje. Eh, Poročilo Korejra. Poimensko glasovanje. Glasujemo.